ki je zelo energično vodil pogajanja. Zahvaljujem se seveda tudi vsem kolegom iz odbora za okolje, ki v veliki meri podpirajo rezultat eh, trialoga. Gre za zelo eh, jasen rezultat, ki bo, upam, da vplival tudi na glasovanje ta teden. Eh, gre za spremembo direktive iz leta 2001 o namenskem sproščanju genetsko spremenjenih organizmov v okolje, hkrati pa tudi eh, za uredbo iz leta 2003, v kateri so zajeta živila in krma, ki vsebujejo eh, GSO ali so iz njih proizvedeni. Vendar pa želim eh, povdariti, da gre tukaj zgolj za gojenje GSO za namene žitve ali raziskav na prostem, ne zajema uvoza GSO, ki so v glavnem namenjeni za krmo. U, eh, središču našega eh, dela eh, je bil eh, trialog in uspeli smo doseči napredek, predvsem glede na stališče sveta iz 23. julija. Imamo skoraj da enotno mnenje v Evropskem parlamentu. Seveda sta oba zakonodajalca morala sprejeti kompromis, tako se pač vedno zgodi v eh, trialogu. Eh, števila oziroma države, ki se odločijo za gojenje genetsko spremenjenih organizmov, bodo sedaj morali sprejeti ustrezne ukrepe, da bi preprečile kontaminacijo eh, tradicionalnih zemlišč ali pa ekoloških zemlišč. Eh, to eh, je tudi v središču eh, tega priporočila. Eh, Poleg tega obstaja tudi možnost izjem tiste države, ki ne želijo sodelovati, imajo torej eh, možnost, da se odločijo za tako imenovani opt-out. Poleg eh, tega eh, obstaja tukaj tudi možnost za podjetja, ki želijo tržiti genetsko spremenjene organizme v Evropski uniji. Eh, in ki zahtevajo odobritev, vendar pa manjka manevrski prostor eh, za države članice. Imamo eh, postopek v dveh fazah, ki državam članicam omogoča omejitev ali pa prepoved gojenja genetsko spremenjenih organizmov. Države članice več niso zavezane storiti le tega, kot je bilo zapisano v prvotnem besedilu sveta. Eh, če prva faza eh, ne bo uspešna, je možnost uporab je možna uporaba eh, druge eh, faze in eh, Evropski svet je sprejel eh, tudi eh, naše priporočilo eh, glede eh, prepovedi skupine genetsko spremenjenih organizmov. Eh, zaključujem, gospa predsedujoča. Eh, naj povem, da eh, ni dobrih alternativ eh, temu sporazumu. Ali eh, bomo sprejeli eh, ta trenutni kompromis ali eh, pa bo sledil usklajevalni postopek, v katerem eh, bo svet eh, vedno eh, manj prožen. Potrebna je eh, reforma zato, da bi spoštovali večinsko mnenje. Eh, na področju omejitve ali prepovedi gojenja genetsko spremenjenih organizmov. Države članice morajo imeti možnost, da se samostojno odločajo in s to zakonodajo jim to možnost dajemo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. You, eh, hvala lepa, poročevalka. Sedaj pa dobi besedo gospod komisar Andrew Kajtis. Komisija, prosim. Madam, predsedujoča spoštovane poslanke in poslanci. Zelo vesel sem, da sem danes lahko tukaj. Skoraj pet let že vse skupaj traja, vendar pa skoraj smo na koncu poti. Pred še nekaj časa si ne bi mogel predstavljati, da bom tukaj po uspešni drugi obravnavi. Rad bi se zahvalil gospe Federik Ris za njen učinkovit Til, rad bi se zahvalil tudi poročevalcem v Senci za njihovo podporo med pogovori. Ta skupna prizadevanja so nam omogočila dosego dogovora s svetom in zaključek te naloge na uspešen način. Naj omenim nekaj dejstev glede pridelave GSO v EU. V tem trenutku imamo samo NGSO, ki je odobren za pridelavo v EU. V petih državah ga pridelujejo. Devet držav članic je sprejelo ukrepe, da preprečujejo pridelavo tega na svojem ozemlju. Vendar pa ti ukrepi niso znanstveno vrednoteni za znanstveno upravičene strani EFSE. E. To pomeni, da države, ki želijo prepovedati gojenje GSO-jev na svojem ozemlju. Tega ne morejo storiti. To je zato, ker trenutna zakonodaja ne dovoljuje državam članicam, da bi upoštevali nacionalni kontekst in mnenje svojih državljanov. To spostavlja velike napetosti med politiko in javnimi pričakovanji. Evropski državljani, kmetje in biotehnična industrija morda menijo, da ne upoštevamo njihovih interesov. Prav tako to spodkopava verodostojnost vseh, kar se tiče GSO-ja, kar se tiče ocene tvega na evropski ravni. Tukaj mislim na EPSO, na države članice in na komisijo. Zato je 13 držav članic leta 2009 zahtevalo rešitev. Komisija je predlagala pragmatičen, pravno vzdržljiv odgovor leta 2010. Imeli smo dvoj cilj. Najprej, da bi ohranili sistem odobritve na ravni EU, ki je znanstveno podkovan po vsej Evropski uniji. Po drugi strani, drugič, smo hoteli spoštovati pogodbe in svobodo držav članic, da se odločajo, ali bodo dovoljevali gojenje GSO-jev na svojem ozemlju ali ne. Vesel sem, da je besedilo pred vami tako, da izpolnjuje ta dva cilja v polni meri. Države članice bodo tiste, ki bodo odločale, ali bodo države gojile GSO ali ne, glede na državne razmere. Države, ki že pridelujejo GSO-je, bodo lahko s tem nadaljevale. Tiste, ki tega ne počnejo, ki so proti, pa bodo lahko omejevale ali celo prepovedale gojenje na svojem ozemlju. Tako bo zagotovljena svoboda izbire države članice, ki pridelujejo GSO-je, bodo morali sprejeti ukrepe, da bi se izognili čezmejni kontaminaciji v sosednji državi članici. Kriteriji, ki se uporabljajo za tveganje za vpliv na okolje, bodo v kratkem obnovljeni in bodo upoštevali najnovejša znanstvena dognanja. Države članice bodo še vedno lahko sprejemale ukrepe za nepredvidena tveganja, ki bi jih lahko odkrili, ko bo GSO odobren. Predsedoča, poslanke in poslanci, če boste podprli ta zakonodajni predlog, boste ponudili državam članicam pravno gotovost, da se odločajo o pridelavi GSO-jev na svojem ozemlju od pomladi leta, letošnjega leta, leta 2015. Tako bodo države članice spoštovale javno mnenje. Mislim, da je to točno to, kar počnemo s to zakonodajo. V tem kontekstu bi rad podal naslednjo izjavo. Kar se tiče odobritve GSO-jo za pridelavo, bo komisija spoštovala svoje obveznosti in bo upoštevala elemente, ki jih ima na razpolago, tudi možnost, da bi države članice omejile ali prepovedale gojenje gensko spremenjenih organizmov na svojemu zemlju, ki, katero možnost nudi ta direktiva. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin, najprej gospa Köstinger, minuta in pol, prosim. Hvala lepa, predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi. Po štirih mesecih trdega dela nam je sedaj uspelo na plenarnem zasedanju pripraviti kompromis, ki je usklajen s svetom, kar se tiče gojenja GSO-jev. Po triletni blokadi smo sedaj končno uspeli in zahvaljujem se gospodi sporočevalki za konstruktivno delo. Pravno besedilo je veliko rak naprej k več subsidijarnosti in več samoodločanja. Znotraj vlad se je v zadnjih letih pojavil upor proti GSO-jem. Pri glasovanju februarja lani o tipu koruze, se je 19 držav članic že izreklo proti gojenju tega GSO-ja. Tega dejstva ne smemo zanemariti. Državne vlade so to že upoštevale. Osem držav članic Evropske unije je gojenje GSO MON 807 na podlagi instrumenta, ki ga že imajo, varnostne klauzule na svojem ozemlju prepovedalo. In so tako tvegali celo pritožbe pridelovalcev. Sedaj smo to razrešili, tako da smo to pravno uredili. Imamo dvostopenski pristop. Država članica lahko najprej izbere, ali bo pridelovalce vključila v eh, opt-out možnost, tako dajemo pravno gotovost in hkrati upoštevamo tudi subsidijarnost. Gotovo to ni najbolj idealna rešitev, vendar pa je korak v pravo smer. Zato resnično prosim kolegice in kolege, da podprejo ta predlog. Hvala lepa. Is... Hvala lepa. Sedaj pa gospod Panjen, prosim. Gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi. Če danes država članica prepove gojenje geja svoje na svojem ozemlju, jo sistematično sodišče Evropske unije obsodi zaradi pritožbe Monsantna. 3. decembra je bil na trialogu sprejet sporazum in s tem sporazumom so se stvari spremenile. Na to je treba upozoriti med to razpravo. Brez tega sporazuma bi ostal v veljavi status quo, ko Evropska komisija odobri gojenje GSO-ja, glede na to, da ni skupnega stališča v svetu. In te razmere se niso več mogle nadaljevati kar tako kajti države članice, kot so Francija, niso imele možnosti reči ne GSO-jo. Pogajanja so bila dolga, naporna, svet je bil precej nefleksibilen, sporočevalko Frederik Ries, ki jo danes pozdravljam, pa smo uspeli okrepiti varstvo potrošnikov, kmetov in držav članic. Res je, da direktiva ponudi več varnosti državam članicam, ki nasprotujejo GSO-jem. Spomladi letos bodo države članice že lahko prepovedali ali omejile gojenje GSO-jev na svojem ozemlju, če bodo veljavljale kmetijske, socialno-ekonomske ali pa okoljske razloge. Res je, da bodo kmetije imeli na voljo tudi več varnosti, predvsem tisti, ki gojijo tradicionalno in uh, konvencionalno kmetijstvo. Pomembno je tudi, da bomo v naslednjih dveh letih zagotovili večjo varnost na obmejnih in čezmejnih območjih. Komisija je ukrepila tudi pravila glede varnosti. Vse to se bo obravnavalo v naslednjih dveh letih. Evropski potrošniki so sedaj bolje zaščiteni. Nobene nove odobritve ne bo, ko gre za GSO-je, takoj, ko bo začela ta direktiva veljati. In boj je bil izjemno težek, naporen, vendar smo prišli do konca, mislim, da smo na koncu tudi zmagali. Je pa ta direktiva zgolj začetek, dober začetek, vseeno pa se bomo morali še boriti proti GSO-je. Hvala. Um... Hvala lepa. Gospa Gerling, dve minuti. Hvala lepa. Dogovor na splošno ustreza namenu komisije, prvotnemu namenu, ko se lahko države članice odločajo za gojenje GSO ali ne. Želeli smo se izogniti temu, kar smo imeli do sedaj. Z drugimi besedami, sedaj smo na koncu dolgega in dragega postopka samo zato, da sedaj rešujemo razmere, ko komisija tega ni naredila prej, ker ni imela dovolj političnega poguma. Bolj optimistično gledano pa seveda moramo reči, da te pogodbe, ki jih imamo, tudi niso absolutne. In tukaj moramo sedaj pogledati si tudi druga področja, ko se nadaljujejo pogajanja za reforme EU, kot to nadaljuje moj premije. Seveda pa so najpomembnejše stvari v podrobnostih in veliko zadev je premivih. To, da preden iščemo opt-out, takoj države članice lahko izračajo prepoved. Tukaj velja prepoved za skupine GSO in ne gre za posamezne primere. In prav tako ne izključujemo popolnoma možnosti držav članic, da bi lahko uporabljali tudi zdravstvene vidike za prepoved. To pomeni, da bi seveda morali GSO-je preiskovati po posameznih primerih, ne pa po skupinah. Načeloma ne morem sprejeti predloga, ki znanstvene raziskave lahko spodkopajo. Vse skupaj je vodilo torej do tega ne stremljivega dogovora. Zelo veliko člankov imamo o tem tudi v rumenem tisku. In seveda govorimo o tem, da se uporablja manj vode, manj pesticidov in da je tudi pridelava boljša. Upam, da bomo vse skupaj ta sporozum, ki smo ga dosegli, dovolj odločen in da bomo uspeli razrešiti razmere. Tiste države članice, ki želijo razvijati kmetijstvo, ki je najboljše na svetu, zadržujejo dih, da bi videli, ali bomo tako dosegli tudi napredek. Hvala lepa.